priložnosti, ki jih eh, ponujajo bolj eh, odprti trgi storitev. Tega ne smemo pocenjevati. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Dobila sem torej dve, dva predloga rezolucije in s tem zaključujemo to razpravo. Glede uh, ustnega uh, odgovora za razpravo, ki se nanaša na dvig uvoznih uh, dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem, dajem uh, besedu uh, Eh, gospod moreira gospa predsedujoča v odboru za mednarodno trgovino ki mu predsedujem smo se odločili da vam bomo postavili vprašanje tudi v imenu poslanca kristoferja fellnerja ki je soavtor tega besedila zakaj gre za Evropski izvozniki, ki izlažajo določene vrste sira in govejega mesa, so se morali soočiti z izredno visokimi carinskimi dejatvami za vstop na norveški trg. In sicer so bile te dejatve više za 277, 439 oziroma 339 odstotkov. In um, zato me zanima, ali komisija uh, je seznanjena s tem, ali to predstavlja se strani norveške kršitev sporazumov o um, skupnem trgovinskem prostoru, ali se s tem. Uh, krši sporazum o izvažanju kmetijskih proizvodov in ali morda veste, če se norveške oblasti uh, ukvarjajo s tem, da bi čim prej rešile to zadevo. Uh, zelo me zanima, kakšne odgovore nam bo komisija dala na vsa ta vprašanja. In dovolite mi še dve pripombi. Prvič, Evropska unija je stalno zavezana politiki odpiranja svojega trga. Uh, in to uh, napram vsem našim trgovskim partnerjem. To velja tudi za tiste države, s katerimi imamo um, posebne trgovinske sporozume, kakršna je tudi Norveška. In drugič, glede na to, da je Evropska unija prvi trgovinski partner Norveške, je pomembno, da Norveška spoštuje svoj eh, sporazum, ki ga je z Evropsko unijo sklenila leta 2012 za spodbujanje eh, uvoza oziroma izvoza kmetijskih proizvodov. Eh, zato je to dejstvo, kateremu smo, smo, kateremu smo sedaj priča, eh, dejstvo, ki eh, presega in ni v skladu z dogovori, ki jih je Evropska unija sklenila z Norveško. Hvala, gospod Moreira. Gospod komisar, izvolite besedo. Čejo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, najprej bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za eh, podporo in zakrpljenost glede norveških ukrepov. Rezolucija parlamenta je zelo dobrodošla in jo ocenimo. Eh, v eh, luči eh, ukrepov norveške, ki so protekcionistične narave, moramo ugotoviti, da to ne ustreza prijateljskim odnosom med sosednjimi državami. Norveška se z nami ni posvetovala v zvezi s temi ukrepi in potem, ko so bili sprejeti, si je komisija prizadevala za to, da bi bila Eh, situacija čim hitreje eh, razjasnjena. Eh, poslali smo pisma na Norveško in tudi na različnih skupnih odborih službe za zunanje zadeve smo o tem razpravljali. Norveška ni bila pripravljena prisluhniti našim skrbim za enkrat eh, dolg, kratkoročno in pa eh, srednje ročno eh, bo to predstavljajo omejeno škodo in za prvih pet mesecev ugotavljamo, da je uvoz sera v zadnjih petih mesecih pravzaprav narasel za 1,5 odstotkov, vendar pa je še vedno treba počrtati to, da Kar se tiče hortenzije, um, je uh, prišlo uh, do um, razlike enega milijona evrov med 2012 in 2013 pri obsegu uh, teh um, izmenjav. Uh, po 19. Uh, členu uh, sporazuma uh, med um, Evropsko unijo in Norveško oziroma uh, sporazuma EEA. Uh, so, eh, torej ta člen je del eh, norveških eh, obveznosti znotraj STO-ja in tudi to bomo upoštevali pri drugih področjih naših odnosov z Norveško. Hvala lepa. Dajem besedo dve minuti gospodu Stasnju. Well, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, torej, um, dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem eh, jasno eh, krši tako duh eh, kot besedilo bilateralnih sporazumov. To so ukrepi, ki jih lahko obravnavamo kot protekcionistične. In ti ukrepi so v nasprotju s temeljnimi načeli Evropske unije, se pravi liberalizacije trgov. Norveška je članica EA eh, e eh, in mora spoštovati ta načela. Poleg tega eh, so bili te ukrepi sprejeti brez kakršnih koli posvetovanj z komisijo in to je nesprejemljivo, kajti Norveška je država, s katero ima uh, Evropska unija zelo tesne eh, gospodarske in politične odnose. Prav tako je nerazumljivo, da država, eh, ki se je izognila negativnim učinkom gospodarske krize, eh, želi takšne ukrepe uvesti. Moramo prositi norveško vlado, da te ukrepe umakne in da eh, stopi v eh, uradni, eh, uradna pogajanja z Evropsko komisijo za rešitev teh vprašanj. Kajti takšne tarife 300 in 400 odstotkov upam, da ne bomo nikoli več imeli priložnosti videti v, naših, v naši regiji, zlasti s tako tesnim gospodarskim partnerjem kot Neroveška. Hvala lepa. Tuga. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Na svetovnem prizorišču, predvsem v krogu duha, se eh, zahteva vedno manj izolacionizma na eh, kmetijskih trgih. Razumem, da so velike razlike v razvoju med državami članicami in nekatere države so zelo odvisne od kmetijstva in zato so tudi zelo skeptične, kar zadeva liberalizacijo. Norveška pa je visoko industrializirana država in ima razmeroma majhen kmetijski sektor in kriza z maslom leta 2011, z zelo visokimi cenami eh, za maslo na črnem trgu, eh, to je spominjalo pravzaprav na že pozabljene čase, ko se je goljufal, eh, ko se je tihotapilo maslo. Torej, kmetijstvo v, na norveškem seveda ne moremo izpostaviti popolnemu pritisku eh, notranjega trga EU, vendar norveška je tudi članica Evropskega gospodarskega prostora in zato morajo biti druge možnosti kot eh, smešno, kot eh, pretirano visoke carine. Imam dve vprašanje. Na eno vprašanje ste že odgovorili, torej kako je komisija doslej ravnala s tem, ampak drugo vprašanje. Govorili ste o Eh, začetku bilateralnih pogajanj, kako bi to lahko konkretno zgledalo, kako bi lahko prepričali norveške prijatelje, da naj uporabijo druga sredstva za eh, zaščito kmetov, kot pa ukrepe, ki se jih eh, poslužujejo. Gospod Ašford, minute. Eh, predsedujoči, eh, komisar, bil sem poročevalec eh, pri um, mnenju uh, odbora za kmetijstvo med, uh, za odnose med Evropskim, Evropsko unijo in Norveško. Uh, V sporazumu iz leta 2012 sta se obe eh, strani eh, dogovorili, da bosta nadaljevali eh, odnose po 19. členu sporazum o evropskem gospodarskem prostoru in sicer po tem členu si bosta obe eh, strani prizadevali za eh, postopno liberalizacijo kmetijskih trgov. Na to je bilo odločeno, da bo 2014. leta izveden pregled teh pogojev in da se bo predvidilo dodatne koncesije. Eh, komisar, to je bil sporazum glede katerega sta se obe strani takrat strinjali, da je um, medsebojno koristen. Um, kmetijski proizvodi predstavljajo samo nekaj več kot 5 eh, odstotkov izvozov EU in 10 eh, odstotkov eh, uvoza na Norveško. In zato sem zelo presenečen, da se je Norveška odločila za ukrepe, ki so povsem neskladni s tem sporazumom. In zato bi prosil komisijo, da to reši pred formalnim pregledom leta 2014. Hvala lepa, gospod Benisten tak fru formand det er nu et år siden den norske regering ændrede toldsatsen Že pred enim letom je norveška vlada spremenila svoje davke ad valorem in to čez noč. Že več kot šest mesecev je, kar je norveška vlada dvignila te ad, dajatve ad valorem za sir, za jagnjetino in eh, za govedino v višini 277, 429 mm, in 334 odstotkov. Norveška je ena od tistih držav, ki ima presežek svoje trgovinske balance in ki uh, je tudi sprejela določbe sporazuma o dvostranskem trgovinskem eh, sodelovanju, ki je začela veljati leta 2012. In ta predvideva, da morajo partnerji zagotoviti, da ukrepi, ki jih nameravajo sprijeti, ne bodo omejevali možnosti uvoza oziroma izvoza. In če so norvežani delovali eh, tako kot Eh, slišimo, s tem gotovo kršijo omenjeni sporazum. Norveška eh, podobno ravna tudi na drugih področjih. Vodilna je tudi na področju trgovanja z nafto in z ribami. In zato smo razočarani nad to vrstnim ravnanjem norveške vlade. Zato je to gotovo eden izmed izzivov Evropske unije, ki mora norveški poslati jasen signal ne podpiramo protekcionizma in zato moramo norveški jasno povedati, da način, ki ga je izbrala za sprejetje teh pravil, ni sprejemljiv. Ehm, ne moremo imeti takšnih sporazumov, ki bi omogočali, da države partnerice sprejemajo take odločitve, kot so jim najbolj všeč za, eh, na svojem notranjem trgu. Ehm, takšnega ravnanja ne moremo eh, tolerirati, ne na norveškem, ne drugot. Gospa Delange. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, eh, tukaj se moramo zauzeti za zaščito lastnih stališč. Ne moremo dopustiti, da nam bo Norveška jemala sir iz naših sendvičev. Norveška je, je namreč sprijela to, da bo odprla svoj trg za naše kmetijske proizvode in zato ne moremo sprijeti takšnega ravnanja. Čez noč so spremenili pravila in v bistvu zaprli trg našim proizvodom, ehm, ki na ta način stanejo dvakrat več. To je uh, močan učinek za naše kmetijstvo in predvsem, če pomislimo na um, tiste, ki gojijo hortenzije pri nas, zaradi takšnih ukrepov lahko izgubijo res pomemben del svojega trgovanja in uh, svoj delež na norveškem trgu. Te ovire, ki jih postavlja Norveška, obstajajo že nekaj mesecev in kot vidimo, Evropska komisija ne počne ničesar konkretnega, nobenega konkretnega signala še ni dala od sebe in zato pozivamo komisijo, da pritisne na Norveško zato, da eh, bo umaknila te ovire Potrebna so pogajanja na visoki ravni in če Norveška ne bo pripravljena sodelovati, bo treba mm, najti primerne prisilne ukrepe, kot naprimer tiste, ki so zadevali eh, norveškega lososa. Zato Še enkrat ponavljam, nikar ne dopustimo, da nam bodo kradli naš sir iz sendvičev, zato moramo delovati danes in ne takrat, ko bo prepozno. Hvala, besedo dobi gospod komisar, izvolite. You, Hvala lepa, predsedujoča. Hvala vsem članom parlamenta za to razpravo, za močno podporo in eh, ne samo to, kar je povedal gospod Hednok, ampak tudi drugi, kot ste nekateri med vami že omenili, je bil pregled eh, tega sporazuma predveden za 2014 in eh, to bo vodilo tudi v nove razprave o liberalizaciji trgovanja in eh, hvala za vašo podporo. Lahko vam zagotovim, da bomo to upoštevali eh, pri naših odnostih z Norveško in pogajanji z Norveško tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala. Za konec te razprave smo dobili en predlog resolucije. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12. Eh, nadaljevanje zasedanja bo v četrtek 4. julija eh, ob 8.30 zjutraj.